Colleagues, if you can take your seats, we'll start off with the... Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z glasovanjem o instrumentu za povezovanje Evrope. Gre za glasovanje skupaj, torej odborov Tran in ITRE. Pozdravljeni tudi člani odbora ITRE v tej dvorani. Predvidevam, da imate vsi svoje glasovalne kartice glasovalno kartico potrebujete. Ne bo mogoče glasovati z dvigom rok. Ok, Mr. Kramer. Gospod Kramer, izvolite. Ja, ja, Gospod predsednik, povedati želim, da naša skupina protestno sodeluje v tem glasovanju, kajti pravila se neprestano spreminjajo. Včeraj zvečer smo dobili glasovalni seznam s kompromisi, ampak kompromisi niso bili rezultat pogovora med skupinami, ampak samo rezultat dela dveh velikih skupin. Če bi si štiri skupine želele ta kompromis, bi bilo drugače. Tudi postopek se neprestano spreminja. Včeraj smo pri koordinatorjih izvedeli, da bomo imeli ločeno glasovanje, Trije koordinatorji so bili za, dva koordinatorja proti, nekdo se je vzdržal. Ampak izkazalo se je, da sta bili dve veliki skupini proti in potem je kar naenkrat večina proti. Postopek se je potem spet spremenil, sedaj ne bomo imeli ločenega glasovanja, medtem pa smo izvedeli, da bomo imeli ločeno glasovanje ne pri prilogah, ampak pri besedilu. O tem smo se govorili. Včeraj pa smo spet izvedeli, da ne bo ločenega glasovanja. Torej, drugačnega mnenja sploh ni več mogoče sprejeti, niti večinsko. Včeraj smo dobili glasovalne sezname, pa to samo v enem jeziku. Mislim, da neprestano kršimo pravila oziroma poslovnik tega odbora, zato ne vem, ali je to glasovanje danes sploh legalno. Okay, we're actually on this. Hvala. Eh, glasujemo o instrumentu za povezovanje Evrope, ne o TNT, ampak svoj govor boste lahko povedali potem še enkrat. Gilce. Ja. Prav za to gre. Izvolite. Predsednik, 69 eh, kompromisov imamo na 85 stranih. Zanima me, ali so pravila o večjezičnosti tudi vsa spoštovana. Yes. Pravijo, da sekretarjat ITRE pravi, da to drži. Zato bomo glasovali. Glasujemo o instrumentu za povezovanje Evrope. Poročeval ki so Valean Enrique in Ayala Sender. Najprej bomo preverili, ali smo sklepčni. Oba odbora morata biti sklepčna, zato bomo preverili samo, um, ali glasovalne naprave delujejo. Glasujemo. Everybody voted. Yes. You can close the vote. Hang on. It's not. Not in. Okay. You need to move over to Joe's seat, uh, in F, because I know he's not here. Premaknite se na sedež Joja Lajnena, kajti vem, da ga ni tukaj. Glasujte, prosim, za to, da bomo videli, ali je v kateri skupini preveč poslancev ali ne. Okay. Vote is closed. Are we okay? All right. Let Ste vsi glasovali v redu? Začeli bomo s prvim členom. Spustite roke, da lahko Ines najde svoj sedež. Ok, rapporteur ready. V redu, pripravljeni? Poročevalka, odlično. Pa gremo. To je šele začetek maratona. Kompromis ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 2.30. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1a, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 24. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 26 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dveh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 2, 3, 5, kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 2, 3, 6, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 29, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Regi 13, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 30, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržane? Sprejeto. Dvaintrideset na peti strani. To je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Dva, pet, osem. To je za. Proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 259, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 14, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 2, 6, 3, kot dodatek, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5. 2 je za, 2 proti, vzdržani, sprejeto. 2, 7, 2, ko dodate, 2 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35, 2 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 2, 7, 8, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Pač je 12, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Regi 15, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 2, 7, 9, to je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 36 in 280 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 284, kot dodatek, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 297, gospa Cikao, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 305. Ne, se opravičujem. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa 305. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 306. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 307. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto. Regi 16, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 10. Kompromis 10, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 310 kot dodatek, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tri, dve, dve. kot dodatek. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. 302. 322 se popravlja predsednik. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z jasno večino. Sedaj pa kompromis 13, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe ob koncu tega dela besedila, ali kdo temu nasprotuje? Nihče. V redu, potem bomo dodali ustni predlog spremembe. Compromise 14. Compromise 14. Sprejeto. V redu 43, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis 15, naslednja dva sta brezpredmetna. Kompromis 15, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 45. Kdo je za? Proti, vzdržanje. Sprejeto. 3, 4, 9, to je za. Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. Kompromis 16, to je za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Kompromis 17, to je za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. kompromis 18, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 355 kot dodatek, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 370. To je na 18. strani na mojem glasovalnem seznamu. 370, torej kot dodatek, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 19, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. kompromis 20. Kompromis 20. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo elektronsko, kompromis 20. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. And that is adopted. Sprejeto. 353 z dodatkom energetska učinkovitost. To je predlog spremembe turme. Zdaj je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zaradi kompromisa ne bomo glasovali o drugem delu. Sedaj pa kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 388, gospod Marinesko, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 57, kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 389, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 390, to je za. Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Ne, ne bomo še enkrat z dvigom rok. 390, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 23, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 395, torej dodate, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 399. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 396, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 397, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. 3, 9. 8 in 4 sto sta identična, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Regiji 20, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 401. Kot ustni predlog spremembe. Ali kdo temu nasprotuje? Da, imamo nekoga, ki je proti zato bomo glasovali v 401 brez ustnega predloga spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 20, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 402 in 403 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani. Preverjamo 402 in 403. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Uh, has everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. V APP e je nekdo preveč. V redu. Je že v redu. Koordinator je voljudno izvlekel svojo kartico. Dobro, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Regi 21 in budžet 20 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 58. Poročevalci. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 405. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli 59, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 404, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 60, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 406, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 407, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 61, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 408, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 409, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 25. Nekaj strani naprej. Kompromis 25 torej na 27. strani, na mojem glasovnem seznamu. Ne vem, kje imate to na svojih glasovnih seznamih, kakorkoli že, kompromis 25, to je za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 26, to je za. Proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 27, ko ga bom našel. Da je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 28, da je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 4, 7, 6, to je za. a je brezpredmeten. Where are we? This is in the compromise. We've yeah. uh, ah, so, sorry, amendment 71. Predlog spremembe 71. 476 je brezpredmeten. Torej, predlog spremembe 71. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. sedaj pa kompromis 29, do je za. Gospod Groš, izvolite. 483 je identičen z 71. Tega niste povedali. Da, da, da, seveda, identično sta. Ampak tako ali tako nista bila sprejeta. Kompromis 29 je bil sprejet, v redu. Kompromis 29, kdo je za? Proti, vzdržane, sprejeto. Kompromis 30, kdo je za? Proti, vzdržane, sprejeto. Štiri, o, pet, ena, štiri, kdo je za? Pet, ena, štiri. Verjetno ste za, če je to vaš predlog spremembe. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, osem, štiri, devet, osem, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 23. Kdo je za? Četrti del. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 23. Peti del. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 24. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 31. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 520, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 521, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 24, kdo je za, proti, vzdržani bomo vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Everybody voted. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali o 5.23 in 5.72 skupaj, kdo je za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Upam, da še niste otrujeni. 5, 23 in 5, 72 skupaj. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sedaj ni bil sprejet predlog spremembe 7, 79, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 2, 5, gospa Wills, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, da se kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 25, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 5.27. To je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5.26. To je za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo vseeno preverili. Glasujemo o 5.26. EPP. EPP. Dva preveč. V redu, sedaj v redu, konec glasovanja. Sprejeto. Enajnosemdeset, predlog sprejme enajnosemdeset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 529 in 530 sta brezpredmetna. 5, 3, 1. Kdo je za? Proti? Ozdržani. Zavrnjeno. Kompromis 32. Kdo je za? Proti? Ozdržani. Sprejeto. 27. Regi. Kdo je za? Proti? Ozdržani. Zavrnjeno. 33, kompromis 33, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 5, 4, 8 in 5, 4, 9 sta identična, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 550, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 5, 4, 7, kdo je za? Proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa 5-5-1. Doj za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 5-5-2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 5-5-3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 5-5-4. 89, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 90, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 555, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 92, da je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 5, 6, 2, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 93, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 94, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejeto. 563, 564 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 566. Kaj se je zgodilo s 565? 565 je bil enako kot 563 in 564, zato bomo sedaj glasovali o 566. Gospod Wills, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 95, kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo še enkrat poskusili. 95, kdo je za? A, tako pa je bolje. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5, 6, 7, kdo je za? Proti. Vzdržani. To je bilo zavrnjeno regi 28 je brezpredmeten, zato bomo sedaj glasovali o 96, kdo je za? Proti? Ozdržani. Sprejeto. Sedaj pa kompromis 36, kdo je za? Proti? Ozdržani. Sprejeto. 5, 7, 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Enaka dva, prosim, da izvlečeta, izvlečeta svoje eh, glasovalne kartice. Matijo, v redu, ne, ne, v redu je. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Regi 30. Kdo je za? Proti? vzdržani, preverjamo. Regi 30, glasujemo. Jorgios, če lahko še enkrat. Torej, konec glasovanja. Sprejeto. 573 za. Proti. Vzdržanje je zavarjeno. Regi 31 za. Proti. Vzdržanje je zavarjeno. 574 za. Proti. Vzdržanje je zavarjeno. 98 za. Proti. Vzdržanje je sprejeto. 574 za. Proti. Vzdržanje je zavarjeno. 576 za. Proti proti, vzdržani sprejeto. Regi 32 je brezpredmeten. 577 in 578 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 37 za. Še enkrat, kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 582 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regije 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 30 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 584 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 585 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 586 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 in 587 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 39 za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 39a za. Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 39b. 39b za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 39c za, proti, vzdržani, sprejeto. 39d za, proti, vzdržani, sprejeto. 39e. So tako kot številke avtobusov v nekaterih mestih. Tako, 39E za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 39F za, proti, stržani, sprejeto. 39G za, proti, stržani, sprejeto. 39H. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 39J za. I, imate prav, prehitevam se. 39I za, proti, vzdržani, sprejeto. 39J, zdaj pa res, za, proti, vzdržani, sprejeta. devetintrideset k za še enkrat devetintrideset k za proti vzdržani sprejeto lahko pa preverimo glasujemo devetintrideset k P1, 2, to say EPP. 2 EPP, 1. 1. 1 EPP, too many, Matthew. That's okay. It's okay. Eno DLS preveč. Tako, zdaj je v redu, konec glasovanja. Sprejeto. Tako, gremo naprej. Kompromis 40. Ste našli? Torej, za, proti, zdržani, sprejeto. Sedem, tri, štiri, za, proti, zdržani vzdržani zavrnjeno. Kompromis 41 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis. Oziroma ne, amandma 742 dodatno za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 42. Za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 43. Ne se upravičujem, regi 1. Za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Regi 1. Glasujte, prosim. Everybody votes it. Vote. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 43. Za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 109. Za, proti, stržani, sprejeto. 110. Za, proti proti, držani, zavrnjeno. Amandma 116, za. 116, za. Proti, držani, sprejeto. Kompromis 44, za. Proti, vzdržani, sprejeto. 44a. Za. Proti. Stržani sprejeto. Budget 3 za. Proti. Stržani sprejeto. 44b. Za. Proti. Zdržani sprejeto. 127 je zgolj jezikovni popravek, 131 za, proti, stržani, zavrnjeno, 132 za, proti, stržani, zavrnjeno. Amandma 5 za, proti, stržani, sprejeto. 134 za, proti, stržani vzdržani, sprejeto. Kompromis 44c za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6 in 137 identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 141 za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 proti. Vzdržani, preverimo. 151 glasujemo. Has everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 150 za. Proti. Še enkrat. 150 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prav, lahko preverimo, 150, preverjamo, glasujte prosim. Oh, Jim's throwing the bottles now. Has everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Naslednja stran, kompromis 45 za, proti, zdržani, sprejeto. 154 dodatno za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro, preverjamo. Amandma 154 preverjamo. Ste vsi oddali svoj glas? Ste vsi torej glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. komaj da, kaj ne. No, gremo naprej. 157 za, proti, zdržani. Preverjamo. Amandma 157, glasujte, prosim. Is everybody voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 46 za proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, preverjamo 160. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. 167 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 173 za, proti, vzdržani, sprejeto. 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, prav, preverjamo 174, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 49 za, proti, vzdržani sprejeto. 176 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 178, 178 za, proti, vzdržani, sprejeto. 179 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 9 za, proti, proti, vzdržanje sprejeto. Budžet 5 za, proti, vzdržanje sprejeto. 180 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 181 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Zavrnjeno 182 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 182 preverjamo. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 50 za, proti, vzdržani sprejeto. 188 za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, sprejeto. 190 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 50a za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo 194, glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 202 za, proti, vzdržani, sprejeto. 206 za za, proti, vzdržani, zavrneno. 209 za, proti, vzdržani, zavrneno. 210 in 211, identična. Želite preveriti? 209? Dobro, preverjamo 209. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 210 in regi 11, identična. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 212, za. Ne se upravičujem, 211. 211, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 213. Zdaj pa 212 za, proti, zdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 52 za, proti, zdržani, sprejeto. Dvesto sedemnajst za proti, zdržani zavarjeno. 218 za, proti, zdržani zavarjeno. 219 za, proti, zdržani zavarjeno. Regi 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 220 za, proti, vzdržani sprejeto. 221 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo. 221 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 222. Za, proti, vzdržani. Preverjamo. 222, zelo malo vas je dvignilo roko, torej glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 223 za, proti vzdržani, sprejeto. 224 za, proti vzdržani, sprejeto. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, sprejeto. 227 za, proti, vzdržani, sprejeto. 228 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budget 1 za proti držanje sprejeto. Budget 2 za proti vzdržanje sprejeto. Tako še končno glasovanje. Po novih pravilih bomo trikrat glasovali, ker je ITRE zahteval tudi za mandat za pogajanje. Torej najprej glasujemo o predlogu s premembami, potem o zakonodajni resoluciji, potem pa o mandatu za medinstitucionalna pogajanja. Toliko, da bo jasno. Torej, najprej zakonodajni predlog s premembami. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 80 za, 8 proti 5 vzdržanih sprejeta. Zakonodajna resolucija, glasujte. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 81 za, 8 proti 5 vzdržanih sprejeto. In zdaj še glasovanje o medinstitucionalnih pogajanjih. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 86 za, 6 proti, 2 vzdržana. Čestitke vsem trem poročevalcem. And could I, could I hand... Besedo pa predajam predsednici Sartori. Prosim, da ne odidete še. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za odlično opravljeno delo. Izkazali smo, da znamo zelo dobro sodelovati skupaj tudi eh, v tako zapletenem postopku sodelovanja med odborom Matran in Itre. Z delom bomo nadaljevali v odboru s pogajanji, v svetu s pogajanji in mislim, da bo tudi tam naše sodelovanje konstruktivno. Zdaj pa bi vse kolege iz odbora Itre prosila, da se preselimo v dvorano 5B1, eh, kjer bomo nadaljevali z glasovanjem. Hvala lepa in eh, vesel božič vsem. Hvala, gospa predsednica. Desetminutni odmor, da se člani odbora ITRE preselijo v drugo dvorano, preden eh, mi nadaljujemo s TNT.